beguncev. In Nepal, eh, Nepal bi moral tudi še naprej poročati o tem, kako namerava situacijo urejati za v prihodnje. Hvala lepa, komisar. Eh, s tem je razprava končana. Glasovanje bo takoj po koncu razprav. Eh, zadnja točka na našem dnevnem redu je situacija v Zimbabveju. Eh, najprej dajem besedo gospodu Paški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 Ni prvič, da se ukvarjamo z vodstvenim slogom stranke Roberta Mugabe. Že julija 2008 smo sprejeli resolucijo, s katero smo uvedli sankcije proti Mugabejemu režimu. Razlog za to, tako kot danes, so bile kršitve človekovega pravica in zločini nad ljudstvom. Novi primeri. Eh, ugrabitev uh, in izginoti. Tudi danes kaže, da Mugabe in njegovi politični zagovorniki uh, sk, uh, ukrepajo, ker se bojijo, da bi se jim kdo utegnil zoprstaviti uh, in uh, jih kaznovati za dolgoletno ropanje držale, države. Uh, upamo, da bodo tudi ukrepi Evropske unije lahko prispevali k osvoboditvi tega ljudstva. Eh, kar zadeva sprejem veleposlanice Roberta Mugabeja v Evropski uniji, če bi jo sprejeli, bi to bila žalitev za ljudstvo v državi. Zato moramo najti eh, nek način, eh, da zgladimo ta spor. Hvala. Jeffrey Van Orden is next. Jeffrey Van Orden. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odkar sem v tem parlamentu, tu sem že približno 12 let, smo poskušali ljudem v Zimbabveju pomagati k boljšemu življenju in k večjemu optimizmu za prihodnost. Pri dveh stvarih smo se strinjali. Prvič, dokler bo uh, Robert Mugabe na oblasti, ki ga in dokler ga bo podpiral Zano PF in dokler bo uh, ropal svoj narod, do takrat bo zelo malo možnosti za kakršnokoli spremembo. Druga stvar, o kateri smo se pa strinjali, pa je, da so ljudje v Zimbabveju uh, tisti s pomočjo svojih sosedov, zlasti sos za Južno Afriko, ki morajo doseči ustrezne spremembe. In mogoče, mogoče je uh, se nekaj spremenilo v tej smeru. Vemo, da uh, je Mugabe zaskrbljen in da panicira. Njegova policija in milice napadajo vsakogar, eh, za katerega mislimo, da je nasprotnik. In NBC, NBC v zadnjih dneh eh, ministri in poslanci te stranke, kako tudi aktivisti eh, za človekove pravice doživljajo napade in so tudi arestirali. Mugabe se vidi, kaj se je zgodilo njegovemu prijatelju uh, Gaddafiju in pred enim tednom, uh, eh, 31. marca je Južnoafriška razvojna skupnost, ki vključuje Južno Afriko in vse sosede Zimbabveja, končno eh, izrazila svojo zaskrbljenost zaradi vedno večjega nasilja v Zimbabveju. Pozvali so na, eh, k koncu tega eh, nasilja. Ravno tako je bila določena posebna ekipa, da pripravi eh, terminski plan za eh, mirne in demokratične volitve Zimbabveja. Ta ekipa je danes v Hararejo in zato pozivamo na vse tudi. Eh, EU, da se še bolj angažirajo, da uporabijo svojo politi, eh, politično moč in politični vpliv tudi v Južni Afriki, tako da se bodo izvedle eh, volitve, ki bodo ustrezno spremljane, tako da ne bo več eh, v Zimbabveju predladovalo vzdušje strahu in ustrahovanja. Mislim, da je treba sprejeti oziroma potrditi že obstoječe ukrepe proti Mugabeju in EU ne sme Eh, potrditi eh, Mugabejevega od poslanca kot eh, veleposlanika. Ko bo enkrat tam demokracija in pravna država, sem prepričan, da bo mednarodna skupnost, vključno z EU, pripravljena ponuditi zelo širokogrudno pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Van Orden. Naslednja govornica je gospa Sargentini.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 situacijo v Zimbabveju, sodelujem z eh, razvojnimi organizacijami v Amsterdamu, ravno tako sodelujemo z aktivisti za človekove pravice na nizozemskem in v Evropi. Poskušamo vse združiti pri tem, ne samo zato, da bi eh, slišali zgodbe ljudi, ampak želimo dejansko tudi eh, nekaj spremeniti eh, v Zimbabveju. Eva Šikomo je. Eh, ena od oseb, ki sem jih srečala, v resoluciji je ta oseba omenjena, ta eh, č, eh, aktivist za človekove pravice ni nikoli izgubil svojega navdušenja, svoje volje boriti se za človekove pravice. O tem govori tudi resolucija. E, mislim, da mo, gospoda Mugabeja to kaj preveč ne skrbi, če sem čisto poštena. On in njegovi prijatelji Eh, želijo nadaljevati s svojim programom. To, kar pa lahko mi naredimo, poleg sankcij, pa je, da zagotovimo, da bo proces Kimberly dosledno izvajan in teh diamantov ne bi smeli dati na trg. Kajti s temi diamanti lahko vlada še naprej izkorista svoje ljudi vključno z otroki. Ve, eh, ve se, kaj delamo v Zimbabveju, ampak vedno znova moramo eh, omenjati ljudi, kot so Evo Šipoka. Hvala lepa, gospa Ojland. Zelo zaskrbljujoče je, da se je situacija s človekovimi pravici zlasti v zadnjem mesecu poslabšala. Ta zaskrbljenost eh, pa je povezana s tem, da ZANO PF eh, predstavlja tudi določene uvire. In veliko aktivistov je areteranih, tudi mučenih brez vsakršne sodbe. EU mora obdržati restriktivne ukrepe proti posameznikom in enote, ki so povezane z režimom Mugabeja. In ti ukrepi morajo ostati, dokler ne bomo imeli dokazov, da se je v Zimbabveju kaj spremenilo na bolje. Tudi eh, ljudje v Zimbabveju bi morali imeti možnost svobode izražanja, ne da bi se bali eh, zapora ali mučenja. Eh, nekatere so Eh, tudi sistematično mučili in te, in te ljudje, ki so eh, povzročitelji teh eh, kršitev, bi, bi morali obsoditi. Ana Gomez. Najlepša hvala. No, zopet vidimo enake težave, kot smo jim bili priča pred zadnjimi volitvami. Mednarodne organizacije in organizacije, kot je Južnoafriška razvojna skupnost, Eh, ne morejo dopustiti, da se to vrstna samovoljna pridržanja nadaljujejo. Eh, ne moremo dovoliti takega ravnanja s, stran, eh, s pripadniki in zagovorniki stranke MDC. Kriterij človekovih pravic in pomen. Eh, eh, je pomemben in potrebno je govoriti o tem, če prihaja do preiskovanja prostorov eh, organizacij, ki se borijo za človekove pravice, če so njihovi člani podvrženi v strahovanju. Namesto kampanje terorja proti eh, tem ljudem, eh, bi morali dejansko ti ljudje bolj prisluhniti temu, kar se dogaja v arabskem svetu in dovoliti svobodne volitve. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Kelly. Najlepša hvala. Naj povem, da govorim v imenu kolega Kadeka, ki je bil danes predviden, da bo spregovoril. Kar zadeva to temo, od vseh treh tem, o katerih govorimo danes, eh, je to tema, ki se najpogosteje ponavlja. Eh, Mogabe je že predolgo na eh, svetovni sceni in vlada na zelo diktatorski način na škodo svojih ljudi in predvsem svojih nasprotnikov v državi. Eh, leta 2009 je bila spostavljena vlada, da bi zagotovila demokracijo, vendar pa to ne deluje tudi zaradi Mogabevih poskusov sabotaže. In prihaja do samovoljnih pridržanj, tudi eh, izvršitev in to je povsem nespremljivo. Eh, celo nevladne organizacije so prizadete, njihove, njihovi uradi so bili preiskani, njihovi službenci pridržani. Zato je jasno, da je potrebno ukrepati proti temu diktatorju. Kot je povedal gospod Van Orden, vsaj Afriška unija eh, zdaj eh, vzpostavlja nekakšno nasprotovanje eh, eh, Mugabejo in s tem imamo tudi mi kot Evropska unija priložnost, da se postavimo na njihovo stran in da uporabimo vse diplomatske sile, ki jih imamo na voljo, eh, zato da izvajamo svoj vpliv in da zagotovimo, da. Mugabe preneha z aretacijami in izvršitvami, da dosežemo, da se sprejme ustava, ki bo omogočila svobodo zimbabvejskemu ljudstvu in da pride do svobodnih volitev in vzpostavitve dejanske demokratične vlade v Zimbabveju. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kelly, gospod Tavares. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi vemo, da sporazum iz leta 2008, ki je bil obnovljen 2009 in predvedeva delitev oblasti med Mugabejem in Fengoajem, eh, ni bil idealen sporazum. To, bila, to ni bila najboljša možna rešitev, ampak to je bilo največ, kar je bilo mogoče doseči, zato da bi izboljšali demokracijo in človekove pravice. Eh, Eh, in Robert Mugabe in njegovi zavezniki so seveda naredili vse, kar je bilo možno, da bi spodkopali ta sporazum. Prišlo je do aretacij, ustrahovanja. Eh, pravzaprav so zdesetkali opozicijo in pred nekaj minutami smo dobili novico, da je prišlo do nasilnih napadov na določene pripadnike stranke MDC. Evropska unija si seveda ne sme zatiskati oči pred tem, kar se dogaja v Zimbabveju. Ne smemo dovoliti, da Mugabe imenuje uh, veleposlanike, ne da bi uporabil ustavne mehanizme. Poskrbeti moramo, da uh, se tudi njihovi dobički zasežejo. Najlepša hvala. Govorniki v imenu poslanskih skupin sledijo gospod Kačmarek za Evropsko ljudsko stranko. Ste v Zimbabve bodo šešljivi z povodu dišejših? Gospod predsedujoči, ljudje v Zimbabve ne bodo zadovoljni eh, glede današnje razprave, kajti k malu eh, bodo praznovali nacionalni praznik. In uh, ljudje nedvomno ne bodo uživali v slovesnostih. Težava pa je v tem, da ni nobenih demokratičnih e, odločitev, ki bi jih sprejemali uh, državljani. Gre za nekakšen prisilen kompromis, vendar pa sporozum o delitvi oblasti je spremljiv in je lahko uh, pozitiven za družbo, če so izpolnjeni določeni predpogoji. Eden od teh predpogojev je, da se razmere glede spoštovanja človekovih pravic izboljšajo. Uh, Eh, in zato tudi govorimo o človekovih pravicah v Zimbabveju. Lahko dvomimo o tem, ali so omejevalni ukrepi učinkovito oziroma koristno orodje, vendar pa ne moremo dovoliti, da tisti, ki niso pripravljeni podpisati peticije za umik takih ukrepov, postanejo predmet ustrahovanja in eh, nadlegovanja. Zato se moramo postaviti na stran tistih, ki zagovarjajo človekove pravice. Uh, Najlepša hvala, gospod Arsenis za SND. Najlepša hvala. Stranka in mehanizmi predsednika Mugabeja ogrožajo uh, ljudi, uh, izvaja se mučenje, prihaja do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi eh, in to onemogoča preoblikovanje Zimbabveja v demokratično državo. Zgodovinsko gledano imamo določeno odgovornost v Afriki, kajti deloma smo soodgovorni za vzpostavitev teh držav. Eh, vedno znova so tam igrali vlogo naši interesi, zato imamo dvojno odgovornost do Zimbabveja. In v teh razmerah je še posebej pomembno, da tudi mi kot Grki pomagamo ljudem v Zimbabveju. V 70-ih letih smo tudi mi uh, Eh, doživeli diktaturo in uspelo nam je doseči preobrat, zato moramo, moramo biti mi še posebej solidarni. Sodelavci Mugabeja eh, morajo zapustiti položaje, potrebno je omogočiti demokratični prehod, seveda pa je potrebno eh, ustrezno upravljati tudi, tudi Kimberlijev postopek za diamante. Gospod Tenok, eh, S kimberlijskim postopkom se poskuša eh, umakniti krvave diamante svetovnih trgov, ampak zadnji dogodki v Zimbabveju so zaskrbljujoči. Predsednik kimberlijskega eh, procesa, gospod Jamba iz Konga, se je enostransko in brez posvetovanja odločil, da omogoči trženje eh, diamantov iz zimbabvejskega rudnika Marange. Eh, te diamante je eh, zaplenil predsednik Mugabe, več ljudi je bilo izgnanih iz domov in prišlo je do poročila o tem, da so varnostne sile pobijale in mučile lokalne prebivalce. Ti diamanti iz rudnika Marenge bodo pomagali Mugabeju, da eh, okrepi svoje položaje. Zato pozivam Evropsko, stranko, Evropsko unijo kot stranko v Kimberlejem procesu, da ustraja pri eh, konsenzualnem odločanju v tem postopku. Eh, poleg tega tudi že dolgo pozivam k podobnemu sistemu certificiranja eh, pri porabi naravnih virov v Afriki, zato da bi preprečili uporabo dobičkov za gverilske skupine. V Londonu sodelujem v nevladni organizaciji Global Witness, ki si za to prizadeva in tukaj eh, ameriška administracija je dejansko vodilna, kaj ti sprijela je tako imenovani zakon Dodd Frank. Najlepša hvala, gospod Predem. Sem čepina, spune, da eh, de Robert Mugabe želim povedati da vsakeč ko slišim govoriti o robertu mugabeju to me spomni na čauseska iz zimbabveja eh, ki je bil 80-ih let v Romuniji in dejansko Robert Mugabe je bil redni povabljen nad strani Čauseskoja. In eh, dejansko obstaja torej vez med Mugabejem in tudi eh, Kadafijem na drugi strani. Mugabe je, eh, se je nečisto naučil od Čausesko in dejansko tukaj mislim recimo, kar zadeva sovraštvo proti zagovornikom civilne družbe. 19. februarja na desetine takih zagovornikov je bilo aretirano aretiranih v Zimbabveju in obsojeni so izdajstva. Eh, izpostavljeni so velikemu tveganju in sicer ob smrtni obsodbi. To je kazen. Njihova edina krivda je ta, da so eh, spregovorili o tem, kar se je dogajalo recimo naprimer tudi v Tuniziji in, Evikt, in Egiptu eh, v tistem primeru. V primeru Mugabeja edina rešitev so svobodne in korektne volitve in mislim, da tokrat bo, bi to bilo mogoče. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobi gospa Esaja v postopku CatchDI. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Svet Evropske unije za zunanje zadeve je sprejel sklep o Zimbabveju. Želi, da, eh, svet želi, da se ohranijo sankcije, ker ni prišlo do potrebnega napredka. Eh, prišlo je tudi do zahteve, ter, torej, prišlo je do zahteve, da bi prišlo do napredka v okviru sporazuma o delitvi oblasti, vendar pa eh, ta sporazum Mugabeju in njegovim varnostnim silam ni preprečil, da bi eh, spodkopavali opozicijo prišlo je do primerov umorov, mučenja in sankcije Evropske unije dejansko niso naperjene proti zimbabvijskemu ljudstvu. Evropska unija namenja veliko pomoči v obliki hrane in drugih dobrin Zimbabveju. Eh, svobodne in pravične volitve se morajo zgoditi, prisotni pa morajo biti tudi naši opazovalci. Najlepša hvala, gospa Geringer de Odenberg. Izvolite. od naszej ostatniej debaty na temat zimbabwe w październiku zadnja razprava o Zimbabveju tekala oktobra lani in od takrat se nič ni spremenilo. Brezposobnost je 90 odstotna, e, pričakovana življenjska doba je nekaj čez 40 let, ljudje nimajo dostopa do temeljnih zdravstvenih storitev. Jasno, vidimo, da sporazum med Mugabejem in Svangirajem ni izpolnil pričakovanj. Razmere v Zimbabveju se torej niso spremenile. Eh, spremenile pa so se razmere izven te države, kajti današnja razprava poteka v kontekstu vsega, kar se je zgodilo v Severni Afriki. Razdalja med obema eh, deloma sveta je približno tisoč kilometrov, ampak Eh, to, kar se trenutno dogaja v slonkoščeni obali, kaže, da demokracija ne pozna geografskih meja. Najprej moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da preprečimo nadaljni pregon demokratične opozicije. Pred pol leta sem dejala, da si Zimbabve ne more privoščiti uh,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 eh, temu, kar se dogaja v eh, Zimbabveju. Ravno tako mora zahtevati, da se eh, dovolijo in spoštujejo vse temeljne pravice, zato ker se je eh, režim iz Harareja na mednarodni ravni zavezal, da bo to omogočil. Vsi zakoni, ki so v nasprotju z mednarodno zakonodajo, ki ureja eh, Eh, človekove pravice morajo biti razveljavljeni. Eh, Južna Afrika bi lahko naredila več za vrnitev demokracije v Zimbabve. Najlepša hvala, še malo romunščine bomo slišali, zdaj dobi besedo gospa Basesko. Gospod eh, predsedujoči, to, kar se dogaja v Zimbabveju, je zelo zaskrbljujoče za človekove pravice na uh, afriškem kontinentu. Predsednik uh, eh, Mogabe sedaj zastrašuje svoje protikandidate, glede na to, da bodo junija volitve. Uh, stotine uh, op oporečnikov je bilo aretiranih te zadnje mesece in te situacije ne moremo več tolerirati poleg tega namerava razveljaviti demokratično ustavo. E, potrebujejo nov zakon, ki bi omogočil transparentne volitve. Gospodarska situacija v tej državi je zelo slaba in predsednik e, želi nacionalizirati e, rudnike, ki predstavljajo glavno gospodarsko dejavnost Zimbabveja. Ampak eh, to bo zelo slabo, kajti ravno tuja eh, vlaganja so bila tista, ki so pomagala tej državi v gospodarske krizi. Gospod Repo je sedaj. Eh, Zimbabvesa prezidenti Mugabe ja Zanu PF Polue. Najlepša hvala. Stranka Zanu PF ni uresničila zavez iz sporozuma o delitvi oblasti v Zimbabveju ni prišlo do prehoda v demokracijo. Eh, prihaja do ustrakovanja, mučenja, umorov eh, in vse to je porastu že mesece. Trenutne politične razmere ovirajo napredek v tej državi. ljudje so mučeni zaradi njihovih političnih nadzorov in sem sodijo tudi novinari, ki so jih mučili zaradi njihovih prepričanj. Najti moramo način, kako podpreti razvoj Zimbabveja in eh, Evropski svet se je odločil, da ohrani omejitvene ukrepe, eh, kar zadeva zimbabvejsko vlado. To vključuje tudi črno listo in mislim, da moramo s tem nadaljevati, dokler ne dobimo dejanskih dokazov, da v Zimbabveju prihaja do sprememb. Vendar pa eh, se moramo pri teh ukrepih omejiti zgolj na skorumpirano vlado, nikakor pa ti ne smejo škoditi ljudem. Najlepša hvala in za konec, če gospod Des, izvolite. Ja, Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen, haben... vielen Dank. Ste prosili za besedo, ne? Ja, najlepša hvala, predsedujoči. Že kot otrok eh, sem dobival pisma iz eh, tedanje Rodezije. Eh, tri sestre mojega deda so takrat kot katoliške sestre delovale v Rodeziji. Nikoli niso pisale, da bi ljudje tam v Rodeziji trpeli lakoto. To, kar danes slišimo iz te države, je preprosto neuzdržno. Eh, Rodezije oziroma kasnejši Zimbabve eh, je bil eh, žitnica Južne Afrike in diktator Mugabe je to uničil in ljudi pognal v lakoto. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so ponovno uvrstili to temo na dnevni red. Nedopustno je, da lahko diktator Mugabe tako dolgo terorizira ljudi v tej državi. In ključno za uh, uh, to je. Uh, To, kaj počne Južna Afrika. Dokler ga Južna Afrika ne bo nagnala, bo ta diktator še naprej teroriziral svoje ljudi. Najlepša hvala, gospod Des. Zdaj pa prosim podpredsednika gospoda Ševčoviča za stališče komisije. Much, uh, that... Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Uh, vsi se strinjamo, da nasilje v Zimbabveju poteka predolgo in da je to prepogosto na našem dnevnem redu. Uh, vsak uh, kanček upanja takoj izgine zaradi političnega zatiranja in nasilja. In ravno to se je zgodilo pred nekaj tedni in meseci. Evropska unija je zato morala obnoviti oziroma podaljšati svoje omejevalne ukrepe in sicer se je to že osmit zgodilo februarja letos. Zelo jasno smo povedali, da s temi sankcijami želimo izpostaviti ključen pomen sporazuma med vladnimi strankami o potrebnih korakih, ki bodo pripeljali do volitev v tej državi. Na ta način je Evropska unija pokazala tudi pripravljenost revidirati svojo odločitev, če bo prišlo do konkretnih sprememb v državi. Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi porasta političnega nasilja v zadnjih mesecih v Zimbabveju. 11. marca skupaj z 21 veleposlaniki je Evropska unija izrekla Eh, svojo zaskrbljenost zaradi politično motiviranega strahovanja in nasilja v tej državi. V tem kontekstu Evropska unija pozdravlja uh, Eh, rezultate zadnjega vrha Južnoafriške razvojne skupnosti 31. marca in izjavo z tega vrha, ki poziva k takojšnjemu koncu nasilja, sovražnega govora in nadlegovanja. Ravno tako pozivajo zimbabvejsko vlado na izvede vse potrebne ukrepe za to, da bodo izvedene volitve. Eh, ponuja se tudi pomoč, tako da bodo volitve lahko organizirane v skladu z veljavnimi načeli in smernicami, ki veljajo za demokratične volitve. In zato je bila imenovana tudi posebna skupina, ki bo delala skupnim eh, upravnim odborom. Eh, vloga posrednika, ki jo je prevzela Južna Afrika, je ključna za spodbujanje stabilnosti v Zimbabveju. Južna Afrika eh, je v tej svoji vlogi eh, garant eh, in odločila se je, da bo akreditirala zimbabvejsko veleposlanico. ohranja stike z državo in sodeluje z vlado. In to je pomembno tudi za nas, zato da ne ogrožimo našega veleposlanika tam ampak ukrepali bomo v tesnem sodelovanju z vsemi državami, članicami. Evropska unija ostaje največji donator razvojne pomoči Zimbabveju. E, želimo biti strogi do režima in pomagati ljudem. E, z izplačili v večini 365 milijonov od e, vzpostavitve političnega sporazuma leta 2009 smo, kot rečeno, največji donator. E, Eh, ta sredstva se izplačujejo preko eh, evropskih institucij in nevladnih organizacij. Eh, podpiramo pa tudi reforme uprave, ključno z spremembo ustave. Financiramo eh, programe človekovih pravic, ključno s programi zagovornikov človekovih pravic in upamo zgolj, da bo vas mednarodni pritisk, politični pritisk končno pripeljal do svobodnih volitev v Zimbabveju in da se bodo razmere v tej državi postopoma normalizirane. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Kolegi in kolegice, razprava o Zimbabveju je zaključena, zato lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o primeru IVV-ja. Imamo šest osnutkov resolucij. Začenjamo s skupnim osnutkom resolucije in